poslanec, polnopravni, polnopravni član. In potem imenovanja za odbor in za delegacije eh, bodo objavljene in če nihče ne bo temu nasprotoval,